o sankcijah ZDA, ki vplivajo na poslovanje EU z Iranom. Eh, besede ne morem predati gospodu Langeju, ker ga še ni v dvorani, zato razpravo za nekaj trenutkov prekinjam.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 nous allons pouvoir reprendre la <laughs> séance. Non, gospod Lange je prišel eh, in uh, lahko začnemo. Gospod Lange, kar takoj dobite besedo, izvolite. Dankeschön, Frau Präsidentin. Hvala lepa, gospa predsedujoča, se opravičujem, ampak dobil sem eh, informacijo, da bomo začeli 16 minut čez 7. Gospa predsedujoča, gospa uh, komisarka, to vprašanje se nanaša na učinke sankcij ZDA eh, do Irana na evropska podjetja. K sreči smo eh, dosegli jedrski dogovor z Iranom in s tem smo se eh, zavezali tudi k temu, da bomo odpravili sankcije To je dobro, sedaj je njihov jedrski program na dobrih temeljih. Po drugi strani pa smo omogočili tudi gospodarsko obnovo. Tukaj pa imamo sedaj problem. Imamo številne sankcije ZDA, ki so začele ki so bile sprejete že leta 1979, torej še pred tem dogovorom in te sankcije niso bile odpravljene in te imajo zunaj ozemeljski vpliv na evropska podjetja. In zato je treba odgovoriti na vprašanje, kako naj se na to odzovajo evropska podjetja. Kajti ta e, imajo določene težave, to je dokazano. E, nekatera podjetja so po e, dinamičnih razpravah z ameriškimi organi dobile izjemo oprostitev, pa ne glede na to prihaja tu do drugačne obravnave eh, ameriških in evropskih podjetij. Zato je toliko bolj pomembno to, da unesemo jasnost v eh, področje zunaj ozemeljskih eh, sankcij oziroma v področje zunaj ozemeljskega vpliva sankcij, kajti tukaj gre zlasti za banke, gre za dostop do finančnih sredstev ne more biti tako, da so evropska podjetja um, izločena iz financiranja svojih projektov. Vsi vemo, kakšen pomen imajo nove možnosti poslovanja z Iranom. In zlasti za stabilizacijo te regije in za razvoj iranske družbe je to pomembno. In zato je naš odbor za trgovino torej oblikoval to upra nekaj vprašanj. Za vas, komisija, kako ocenjujete to situacijo? In katere ukrepe ste sprejeli za to, da bi zagotovili izvajanje zavez? In zanima me tudi uh, odnos do ZDA. Uh, Treba je zagotoviti, da ta zunajzemljski vpliv sankcij ZDA ne bo imel uh, negativnih posledic za evropska podjetja. Zanima me, ali ste že govorili z ZDA in zanima me tudi, kakšen je bil odgovor Združenih držav Amerike na to vprašanje. In končno, kakšne bodo Kako boste zagotovili prihodnost za dejavnost evropskih podjetij v tem kontekstu? Veselim se vaših odgovorov, gospa komisarka. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, Lange. Gospa Bjankovska, eh, izvolite besedo v imenu komisije. Hvala. Pet eh, mesecev je minilo od odprave sankcij v zameno za. Eh, zavezo Irana eh, k svojemu miroljubnemu jedrskemu programu. In res je pravi čas, da razpravljamo o učinku sankcij na evropska podjetja. To se mi zdi zelo pomembno. Odprava sankcij je bila ključen element eh, pri jedrskem dogovoru. Učinkovito izvajanje odprave sankcij je tudi ključnega pomena za vzdržnost in uspeh tega programa in načrta našem interesu je, da Iran dobi tudi gospodarske koristi tega dogovora. E, smo v pomembnem trenutku in zagotoviti moramo, da se bomo držali vsega tega, o čemer smo se dogovorili. Visoka predstavnica in sedem komisarjev, tudi sama, smo šli v Teheran aprila in videli smo, da domača razprava v državi o učinkih eh, tega načrta in mednarodnih zavez, da je ta razprava še vedno zelo živa. Uspešno izvajanje pa je ključnega pomena tudi tukaj v EU. Evropska unija je zelo vključena eh, tudi prek eh, vloge koordinacije visoke predstavnice. Mi smo izpolnili svoje zaveze, tako kot smo se o tem dogovorili v okviru akcijskega načrta. Eh, odpravili smo sankcije, zagotovili načrt eh, in bili zelo jasni pri tej zadevi. Eh, smo se pa povezali tudi z zasebnim sektorjem, zagotovili smo vse informacije za operaterje, ki želijo poslovati v Iranu. Veliko pa je še izzivov, finančna in bančna vprašanja so s tem povezana in jih ne smemo podcenjevati. Moramo pa jih postaviti v srezno perspektivo. Eh, Iran je bil izoliran iz svetovnega gospodarstva več kot deset let. Eh, iranske banke so bile odrezane iz finančnega, mednarodnega finančnega eh, sistema. Isto obdobje in popolna integracija Irana v svetovno gospodarstvo se ne bo zgodila čez noč, to smo vse čas vedeli. Smo pa prepričani, da bo to uspelo. Še drugi elementi so pomembni, ki jih banke upoštevajo pri svojih ocenah. Namreč celovito upoštevajo um, ameriške sankcije in pa uh, potem nadzor nad uh, financiranjem terorizma, organiziranega kriminala in tako naprej. Mi smo aktivni na vseh eh, teh frontah. Eh, redno potekajo pogovori eh, z Washingtonom od 16. januarja letos, so eh, v ZDA posodobili svoje informacije, odgovarjajo na naša vprašanja in to kaže na to, da eh, vsi želijo zagotoviti jasnost za poslovne operaterje. Povabili smo tudi direktorja za nadzor tujih eh, virov, tujih sredstev k nam, pogovarjal se je z našimi ministri in spodbujali smo ga, da da narediš določene korake naprej. Poleg tega smo tudi v Bruslu veliko govorili o eh, tej odpravi sankcij in pa njenih učinkih. Visoka predstavnica je gostila tudi ministersko srečanje 19. maja z zunanimi ministri eh, Združenih držav, Združenega kraljestva, Nemčije in Francije. Izdali so skupno izjavo o poslovanju z Iranom. In eh, To je bil jasen znak za finančne operaterje, eh, ki so jih s tem tudi spodbudili naj eh, poslujejo z Iranom. Rada bi povedala, da zelo cenimo prizadevanja eh, Združenih držav glede odprave sankcij ZDA in glede povezav z evropskim bančnim sektorjem. Iran mora tudi narediti svoj del dogovora države eh, so zaskrbljene še zaradi določenih stvari, naprimer, ko gre za financiranje terorizma, ko gre za organiziran kriminal, na tem področju je treba narediti še več. Eh, sodelovanje in eh, koordinacija v okviru delovne skupine za to področje je treba nadgraditi. To predstavlja tudi neko osnovo za nadaljne delo rezultati načrta eh, so pozitivni. Eh, za 20 odstotkov se je v prvem četrtletju leta 2016 eh, povečala trgovina med EU in Iranom. 33 iranskih bank je bilo povezanih s SWIFTom. Pred kratkim so poročali tudi o tem, da je 200 majhnih bank, tudi evropskih, Eh, začelo eh, sodelovati z iranskimi bankami. Tudi eh, večje banke se tega lotevajo. Oktobra načrtujemo Evropsko gospodarsko misijo v Iran skupaj s predstavniki evropskih podjetij, predvsem MSP-jev. Imamo tudi Eh, promocijsko vlogo posameznih držav. Eh, zdaj naj bi uporabili tudi eh, bonitetne agencije, kar naj bi zagotovilo investitorjem še dodatna jamstva. Vse to skupaj tvori zelo kompleksno realnost, ampak vseeno bo trajalo še nekaj časa. Kajti mednarodna skupnost se mora prilagoditi tej novi realnosti. Bank ne moremo prisiliti, prav tako ne eh, v drugih podjetij, naj sprejmajo odločitve eh, na tem področju. Skušali pa bomo še naprej zagotavljati to, da bo tudi Iran imel koristi od tega dogovora. Redno se tudi posvetujemo z ZDA, da bi dobili kar eh, največ jasnosti. Sodelujemo tudi z Evropskim poslovnim okoljem in eh, zagotavljamo pomoč in podporo. Eh, mislim, da je dialog tista prava pot naprej. Hvala. Gospod eh, Boštinaru dobi besedo v imenu socialistov in demokratov za tri minute. Was... Hvala. Gospa komisarka, zelo vesel sem bil, ko smo pred enim letom dosegli preboj pri pogajanjih z Iranom. Ta pogajanja so bila zelo dolga. Evropska unija je igrala ključno vlogo pri teh uspešnih pogajanjih. In eh, takrat sem rekel, da mora dogovor koristiti vsem stranim. Skupni eh, celovit načrt ukrepanja, ki je bil oktobra sprejet, lahko predstavlja pomemben korak naprej na področju eh, varnosti, gospodarstva in razvoja celotne regije. Je pa še vedno zelo pomembno, da ta program izvajamo in to celovito, natančno in da to počnejo vse strani. Ne smemo pozabiti, da tukaj presegamo zgolj tehnične detajle. Eh, ta dogovor je treba pozdraviti. Pozdravili so ga tudi Iranci in sicer v upanju, da bo eh, to izboljšalo njihov življenski standard. Ključnega pomena je, da eh, k temu prispevamo. Samo uspešno izvajanje nam bo omogočilo, da pokažemo učinke pogajanj in eh, diplomacije in eh, premag, eh, torej zmago diplomacije nad sankcijami in nasprotovanji. Evropska podjetja pa imajo še vedno veliko težav pri dostopanju do iranskega trga. In uh, sicer gre za to, da še vedno veljajo številne ameriške sankcije in da imajo zunaj ozemeljski vpliv. Uh, nekaj eh, eh, regionalnih eh, partnerjev tudi še govori o, naprimer, varnostnih vprašanjih, izstrelkih in tako naprej. In pomembno je, da o tem tudi govorimo z ZDA in najdemo rešitev za težave, s katerimi se soočajo evropska podjetja. Treba je zagotoviti tudi eh, eh, varnost in pravno gotovost za evropske investicije v Iranu. Komisija bi morala čim prej razmisliti o sprejetju novega mehanizma in novih ukrepov, zato da bi zmanjšali odvisnost eh, evropskih podjetij od ameriških kreditnih institucij in zavarovalnih institucij. Hvala. Čezah. Hvala, gospod Zahradil je ravno kar prišel, tako da dobi besedo v imenu EKR za eno minuto. Ja se obavam, že eh, máme k Iránu pořád ambivalentní. Bojim se, da imamo še vedno dvomne odnose z Iranom. V mojem odboru, odboru INTA, je veliko kolegov, ki spremljajo situacijo človekovih pravic v različnih državah. Pripravljeni so podpreti kakršnekoli sankcije proti državam, ki kršijo človekove pravice. Mislim pa, da pri Iranu ne gre za to. In v eh, bistvu tega teokratskega režima še vedno podcenjujemo. V družbi je prišlo do premika, eh, vendar pa se to v vladnih strukturah še ne odraža. Gre za teokratsko diktatorstvo, eh, gre za del proti zahodne koalicije skupaj z Asadom in Rusijo. Eh, ta država si prizadeva za regionalno hegemonijo in to bi šlo v škodo Evropske unije, če bi se res zgodilo. To je država, ki nikoli ni se odpovedala svojim jedrskim ambicijam. Zato predlagam, da smo zelo previdni, ko gre za odnose z Iranom. Hvala. Gospa Šake, za dve minute, izvolite. Hvala. Eh, gre za to, da zagotovimo več eh, javnosti za evropska podjetja, ki trgujejo z Iranom. Eh, sankcije so bile odpravljene, ampak eh, sankcije eh, ZDA, ko gre za človekove pravice ali pa izstrelke, te sankcije še vedno veljajo in te vodijo v negotovo za evropska podjetja. Imajo tudi zunaj ozemeljski vpliv In približno polovica podjetij eh, ima zato omejen dostop do Irana. Gre za transport eh, produktov v Iran, gre za eh, banke in njihove storitve. Tudi če so te storitve povsem legalne v Evropski uniji, pa so lahko kaznovane strani ZDA. Potem imamo tudi nove vizumske zahteve in to spet spodkopava zaupanje, ko gre za dostop eh, eh, do ZDA, ko neko podjetje posluje z Iranom. Potem je spodkopano zaupanje v ZDA do tega podjetja. Ne vem, ali smo s tem načrtom v zadostni meri naslovili te težave. Kaj je naredila komisija in kaj je naredila služba za zunanje delovanje, da bi eh, dosegla več jasnosti za evropska podjetja? ali ste se tudi vključili v reševanje obstoječih težav, ali ste o tem govorili z iranskimi oblastmi? Eh, Naprimer, revolucionarna garda ima še vedno veliko vlogo v iranskem gospodarstvu in eh, skrbi nas tudi, da bodo koristi eh, tega poslovanja deležni samo nekateri in ne vsi. Eh, ključnega pomena za našo skupino in za to, da Evropska unija ostane verodostojna, je, da ustvarjamo lastne politike, da sodelujemo z eh, ZDA. Naprimer, eh, bili smo povezani z ZDA, ko je bilo treba Iran privesti pred pogajalsko mizo, ampak moramo pa delovati neodvisno, ko gre za naše interese in naše vrednote. George. Hvala. Gospod Kovsuper, moj dobi besedo za eno minuto. Hvala. Evropska unija je še vedno talka interesov ZDA. Eh, spet je podvržena eh, zunanji politiki in pa ekonomski politiki ZDA. Eh, ZDA krči prostor delovanja Evropske unije. To je proti mednarodnemu pravu in proti prebivalstvu. Leta 1990 je bila izvedena operacija v Iraku in uh, več kot pol milijona otrok je takrat umrlo. Pri tem celovitem skupnem načrtu ukrepanja je Evropska unija naznanila, da bo odpravila sankcije, tudi embargo za uh, surovo nafto, ampak evropska podjetja imajo še vedno težave, ko uh, dostopajo do iranskega trga in sicer je tu posledica zunajozemljskega vpliva sankcij iz EDA. Številna podjetja, ki delujejo tudi v ZDA, uh, Eh, so lahko obtožena, da kršijo zakonodajo ZDA, eh, če trgujejo tudi z Iranom. Kje je suverenost Evropske unije? Hvala. Za dve minute dobi besedo gospod Buhner. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Pred nami je zgodovinska priložnost, da uh, zaključimo z um, desetletja trajajočo izolacijo Irana. To je zelo pomembno, če želimo izboljšati položaj človekovih pravic, če se želimo zaprstaviti uh, eh, terorizmu na Bližnem vzhodu. Iranska družba potrebuje to, da odpravimo sankcije, kajti tam uh, obstaja brezposelnost, tam živijo uh, številni ljudje pod standardi, ki se nam zdijo potrebni. In to je možno samo, da spodbodemo trgovino, da odpravimo sankcije. Uh, in da eh, na ta način izboljšamo gospodarski položaj v državi. Zato mislim, da moramo eh, prekiniti trend eh, k radikalizmu v sami državi in zato moramo nujno izboljšati življenjske standarde v Iranu. Nič drugega nam ne preostane, kot da uh, sedaj okrepimo gospodarsko sodelovanje, da odpravimo sankcije. In če tudi so sankcije bile upravičene zaradi zgodovinskega razvoja, torej sankcije ZDA, ampak vendarle mislim, da ni sprejemljivo, da se morajo sedaj evropska podjetja držati sankcij ZDA. To je v popolnem nasprotju s suverenostjo Evropske unije. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Gospod Buhner, boste sprejeli modri kartonček. Kolega Rozulika. Dragi kolega, hvala lepa. Ali se vam ne zdi, da bi eh, se eh, morala komisija lotiti vprašanja zunaj eh, ozemeljskega vpliva sankcij ZDA tako, da spregovori z vlado ZDA? Ja, da, seveda menim, da eh, je treba pojasniti te sankcije v pogajanjih, v pogajanjih med EU in ZDA. Da, z vami se posem strinjam. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Begin za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Kdo eh, določa pogoj za evropska podjetja? Je to e Evropska unija ali so to ZDA? Evropska unija je postopoma odpravila sankcije in naša podjetja lahko znova poslujajo z Iranom. To pa ne velja za ZDA, ki še niso odpravile svojih sankcij. Njihova podjetja ne morejo poslovati eh, z iranskimi podjetji, hkrati pa kaznujejo še eh, evropska podjetja. In to imenujemo zunaj ozemeljski vpliv sankcij ZDA. Povsem jasno je, da eh, je Iran eh, opravil, ima pred seboj še veliko nalog, zlasti kar se tiče spoštovanja človekovih pravic, ampak sankcije blokirajo trgovino, blokirajo pa eh, tudi podjetja iz Evropske unije in to je smešno, kaj ti evropske olade so dale dovoljenje za poslovanje, sedaj pa to blokirajo ZDA imamo naprimer italijansko banko, ki trpi zaradi uh, sankcij ZDA. Evropska podjetja morajo plačevati kazni in eh, zato bi morali prositi Washington za izjeme. To pa je zapleten eh, postopek, zlasti za majhne in srednjo velika podjetja. Še enkrat bi rada poudarila. Pred Iranom je še dolga pot, da predemo do dosegli demokracijo ampak postopno jih je treba vključiti v mednarodne trgovinske sisteme. Zlasti, če se je Evropa odločila, da bo dala zeleno luč za investicije in za poslovanje, potem zadnje besede ne morejo imeti ZDA. Hvala lepa, gospod Borgecijo. Gospa predsedajoča, da, Jutri eh, bo potekal referendum v Veliki Britaniji o izstopu iz Evropske unije in pričakoval bi, da se bo Evropska unija burno odzvala, ko gre za zaščito evropskih podjetij. Ampak ni niti jasno, katere sankcije je, so ZDA umaknile, katere sankcije do Irana in komisija je to tudi priznala. Sedaj eh, pozivamo evropska podjetja, da naj stopijo na iranski trg. To je bilo neverjetno celo za mojo državo, ki je bila eh, partnerica pred sankcijami. Eh, tukaj imamo cele kontejnerje, ki so že polni blaga v Italiji in to bi lahko zelo spodbodlo italijansko gospodarstvo. Neverjetno je, da je Evropska unija tako šipka in tako nemočna spriča takšnega problema. Po mojem mnenju eh, tukaj vladajo eh, zelo difuzni odnosi v Evropski uniji. Komisije. Mislim, da bi morala komisija povsem jasno povedali, da je treba te sankcije odpraviti, kajti ti ogrožajo naša podjetja. Hvala lepa, gospod Golniš. Vesel sem te razprave o posledicah ameriških ukrepov na na evropska podjetja. Že pred eh, dvema mesecema sem v tem smislu postavil pisno vprašanje komisiji in še vedno čakam na odgovor. Realno zadnje dni kaže, da ameriška administracija daje prednost svojim podjetjem pred evropskimi konkurenti. Umaknila je sankcije za ameriška podjetja ogroža pa še vedno evropska podjetja. To je resničnost. John Kerry, državni sekretar, trdi, da lahko evropejci poslujejo v Iranu, ampak Eurobus že pet mesecev čaka na zeleno luč Eurofaka, torej urada, ki omogoča, ki daje dovoljenje za, proda, ki bo dalo pro, dovoljenje za prodajo avionov, ki je bila sklenjena januarja. Brez te zelene luči bodo oškodovana naša podjetja za milijarde dolarjev. Komisija pa na to nikakor se ne odziva in cela Evropska skupnost se ne odziva. In to je prava sramota in pravi škandal. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zafoli za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dunajski sporazum in pa postopno odpravljanje sankcij sta vodila k temu, da se je trgovina med eh, Iranom in Evropsko unijo eh, izboljšala od 2005 do danes za 70 odstotkov. Eh, v Iranu živi 80 milijonov prebivalcev in to je največja ciljna država za investicije po pacu Berlinskega zidu boj proti uh, eh, onesneževanju uh, eh, okolja, nove um, obnovljivi viri energije, vse to so področja za ulaganje. Sedaj pa bi si morali prizadevati za solidne odnose, ki temelijo na zaupanju, uh, in od iranskih eh, podjetij pričakujemo znak za odprtje. Seveda pa pričakujemo tudi spoštovanje človekovih pravic. Iz gospodarskega vidika je nujno potrebno, da naredimo nekaj tudi v bančnem sistemu, kajti eh, tam vlada precejšna nepreglednost, treba je ukrepati tudi v luči delovne skupino eh, finančne ukrepe, zato da ne bo prišlo do pranja denarja in da se ne bodo financirali teroristične dejavnosti um, EU zahteva od ZDA uh, to, da bomo dobili možnost, da vlagamo v Irano. Danes je to nemogoče, kaj ti, če uh, ima neko podjetje več kot 10 odstotkov uh, ameriških delničarjev, potem poslovanje v Iranu ni možno in trgovina je omejena. Zato od komisije odločno zahtevamo, da se zauzame za evropska podjetja in da se uveljavi v odnosu do eh, ameriške vlade. Nujno eh, obhodno pomembno je, da se eh, vse obljube prevedajo v konkretne ukrepe. Hvala lepa, sedaj pa gospod Barekov. Hvala lepa, gospa predsedojoča sem odgovoren za Iran v odboru za energijo. Iran mora uh, dobiti koristi od tega načrta. In um, evropska podjetja sedaj ponovno vzpostavljajo odnose z Iranom, zlasti na področju energije. To področje je treba urediti z Iranom in z ZDA. In to je naloga za Evropsko komisijo. Sankcije so bile odpravljene, tudi tukaj so še dodatne sankcije se strani ZDA. Torej, bolgarski eh, eh, jedrski načrt za drugo elektrarno je sedaj pod vprašanjem. Bolgarski minister je izdelal predlog za sodelovanje z Iranom. In v tem smislu me bo podprla Evropska komisija, kajti tu zaostajamo, kajti številne stvari so nejasne med Iranom in ZDA. Hvala lepa, sedaj pa gospod Telečka. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa a, komisarka. Danes boste odgovorili na vprašanje a, v zvezi s tem. Eh, torej, vi ste nam povedali o svojih eh, osebnih eh, prizadevanjih v zvezi z Iranom. Hvala lepa za te informacije. Prepričan sem, da si za to zelo prizadevate. Imamo gospodarsko agendo, po drugi strani pa imamo še agendo, ki je povezana s kakovostjo spoštovanja demokracije, človekovih pravic in tako naprej. Vaš odgovor se mi zdi v zvezi s tem zadovoljiv. Torej, imam pa težave za drugim delom vašega vprašanja, če sem lahko čisto odkrit. Namreč eh, nisem zadovoljen s tistim, kar ste povedali v zvezi z ZDA in temu vprašanju tudi niste posvetili toliko časa. Dajali ste, da ste dosegli naprede, kar se tiče smernic, kar se tiče približevanja. Pripričan sem, da si tudi prizadevate, ampak dejstvo je, da obstajajo eh, primeri, ki imajo čisto konkretne vplive sem, prihajam iz Češke republike. To, da vendarle mislim, da eh, gre tukaj za en res pomemben primer. Eh, eh, Boeing in Airbus. Boeing je začel poslovati mnogo kasneje kot Airbus, pa je podpisal dogovor prejšnji teden. Airbus pa sedaj čaka že pet mesecev za to, da bo dobil oprostilo, oprostitev finančnega ministrstva v ZDA želim rezultate. Povejte nam, kako naj vam pomagamo, ampak bodimo konkretni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Von Štorh za eno minuto. Gospa predsedojoča, hvala lepa. Iran je sedaj podpisal ta jedrski dogovor in zato so EU in ZDA odpravile sankcije proti eh, Iranu, ampak zgolj delno. ZDA znova poslujajo za Iranom in General Electric naprimer lahko posluje z Iranom. Če pa želi isto početi Siemens, potem eh, mu ZDA zagrozijo s sankcijami, torej trgovina z Iranom ali pa za ZDA. To je aktualno stališče ZDA. In v principu niste ničesar povedali v zvezi s tem, kako se boste na to odzvali. Sprašujem se, zakaj počnejo to američani in zanima me, kaj počnete vi. Exxon Mobil lahko kupuje eh, nafto v Iranu, to počno tudi druga podjetja. Uh, Eh, na eh, eh, ameriškem trgu. ZDA in EU je za prosto trgovino. Torej, mislim, da mora ZDA nekati kaznovati svobodno trgovino. Sicer se bo zgolj utrdil, govorijo o proste trgovini, v resnici pa na stroške vseh drugih ščitijo zgolj svoje lastne interese, kot, to, kot to velja tudi za TTIP. Hvala lepa, gospod Lepreton. L'Iran a donné toutes les garanties. Hvala, predsedujoča. Iran je dal vsa jamstva, ki jih zahteva pogodba že julija 2015 in zato so bile januarja 2016 umaknjene vse sankcije in zato nič ne bi smelo več nasprotovati temu, da se začne normalno trgovanje med Iranom in drugimi deli sveta. Evropske banke so vseeno, vseeno ne financirajo projektov Irana, ker se bojijo ameriških sankcij. In to je povezano tudi s 128 Airbusi, o katerih pogodba je bila že podpisana s francoskim predsednikom, vendar vse stoji. Evropa se ne sme vrniti k praksam izpred leta 2015. Zagrabiti mora, eh, pogum mora vzeti v svoje roke in se lotiti delovanja. Centralni banki mora naložiti naj financira evropski projekt v Iranu. Hvala lepa, gospod Balco, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Julija 2015 je Iran eh, sprejel dogovor za mednarodno skupnostjo. In um, Iran je dal svoj jedrski program uh, na razpolago, uh, naredil ga je dostopnega in zato so bile sankcije odpravljene. ZDA so storile vse zlasti v bančnem sektorju, da so ohranile sankcije. In to škodi gospodarskim interesom Evropske unije. V našem interesu je, da imamo dobre interese z Iranom, zaradi gospodarskih vezi in zaradi eh, beguncev. Ampak to, je, to ni v interesu ZDA. ZDA bi morala res odpraviti eh, sankcije in bi morala izvajati pritisk na Saudsko Arabijo, kajti ti eh, grešijo zločine proti človeštvu v Jemnu in ti so zavezniki ZDA. V našem interesu je, da vlada mir. Hvala. Hvala lepa, gospa Tomačič, ena minuta. Hvala lepa. Ta primer res dobro prikaže delikaten položaj Evropske unije v globalnih eh, odnosih. Smo ključni partner ZDA in zato smo leta uživali določene privilegije. To, da to partnerstvo ima lahko tudi negativno plat kot smo sedaj eh, videli pri poslovanju evropskih podjetij v Iranu. Nekateri kolegi bodo izkoristili to priložnost za to, da postavijo pod vprašaj partnerstvo za ZDA, to da mislim, da se motijo v tem položaju. Mora EU nastopati kot močen, neodvisen globalni akter, ki uživa zaupanje naših ameriških partnerjev pokazati moramo eh, pa tudi eh, našo verodostojnost v odnosu do vzhodnih partnerjev. Sopovezanost Evrope in Amerike in naših eh, interesov je dejstvo, ki ga ne moremo odpraviti. To, da EU mora pri vsem tem odigrati bolj konstruktivno vlogo. Hvala lepa. Gospod Precel, hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, to je lep primer za to, da v Evropski uniji, pa tudi v ameriški vladi zelo radi govorimo o proste trgovini, ampak zato zelo malo storimo. Evropska komisija pa zgolj gleda. Banke iz Evrope se morajo bati uh, poslov v Iranu, kaj ti uh, eh, v tem primeru mora računati s sankcijami iz ZDA. In to pomeni, da so majhne srednje velika podjetja pravzaprav eh, onemogočena in ne morajo poslovati v Iranu. Airbus že od januarja čaka, eh, za, eh, čaka na dogovor z Iranom. Včeraj pa smo izvedeli, da je Boeing Um, uh, sprejel posel oziroma dobil posel z Iranom v vrednosti 25 eh, milijard evrov. To je gospodarska vojna, ki jo vodijo ZDA proti Evropski uniji in Evropska komisija ob tem molči in ne stori ničesar. Hvala lepa. Gospod Fontulos, za eno minuto. Hvala lepa. ZDA poskušajo um, namenoma omejevati gospodarske dejavnosti EU v Iranu. Čisto jasno je, zakaj. To ni povezano s skrbmi v zvezi z jedrskim programom. Tukaj gre za to, da spodbujajo trgovsko prednost ZDA. Airbus, seveda, to je značilen primer. Ti so dobili sporazum, eh, tukaj gre za 118 letal, to je bilo sprejeto že januarja. In Pet mesecev kasneje še ni nič steklo, kar se tiče Airbusa. Boeing pa se je začel uh, pogajati za dobavo 125 uh, eh, letal. Toliko o uh, pravičnosti in uh, proste trgovini se strani ZDA. In to je treba imeti pred očmi tudi, ko se pogajamo o tej tipu. To tukaj vidimo, kakšna bo prihodnost EU. Iran je zgolj en primer za kaj takšnega. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedaj pa KHDI. Gospod Kaputo je prvi, ki pride na vrsto. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Torej, eh, zunaj ozemeljski vplivi sankcij ZDA povzročajo težave evropskim podjetjem pri dostopu do iranskega trga. Uvozi iz Irana eh, so v Evropsko unijo upadli za 26 odstotkov in eh, isto velja tudi za izvoze. Evropska unija se je držala globalnega načrta. Sedaj pa morajo ZDA odpraviti te sankcije. Iran se je zavezal k temu, da bo eh, jedrski program eh, miroljuben. In ko bo to jasno, je treba odpreti pot za ponovno vključitev Irana v mednarodno skupnost.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 je, so bile odpravljene sankcije, se boji poslovanja z Iranom, zato ker se bojijo kazni ZDA. Evropska unija mora zagotoviti rešitev za tako situacijo, ki ovira dvostranske odnose med EU in Iranom. V Iranu živi 80 milijonov ljudi in to je država, kjer se zdaj gradijo in obnavljajo mesta. 20 letališč naj bi v kratkem zgradili. Zato je res nujno za gradbena podjetja v nekaterih državah, kot naprimer je Grčija, da imajo dostop do tega trga. In številne druge grške družbe, torej dobavitelji, distributerje, farmacevtska industrija, medicinska industrija, vsi so pripravljeni vstopiti na trg, pa se ne upajo. Kada sam svojedobno posjetio Iran. Gospod Jakovčič. Hvala, gospa predsedujoča. Ko sem obiskal Iran, so bile takrat sankcije še v veljavi. Videl pa sem, kako zelo pomembno je za Iran gospodarsko sodelovanje z Evropo. Razumev sem, da Iransko gospodarstvo prinaša veliko priložnosti za naložbe strani Evrope. Zato ta situacija zdaj samo ponovno potrjuje, da se ameriški partnerji igrajo z EU. Boeingov primer eh, in potem Airbus in tako naprej. Airbus je v dobrem položaju, samo ne bo do konca speljal dogovora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 politik oblikuje ta komisija in parlament, ampak jih ne uspeta vedno ustrezno sprejemati in uh, pogosto ne upoštevata potreb Evropske unije. Številna podjetja, ki bi bila rada aktivna v Iranu, tega ne počnejo ali pa so sankcionirana zato, ker so aktivna v Iranu. Sankcionirajo jih ZDA. In tako smo prišli do položaja nelojalne konkurence zlasti, če so ta podjetja aktivna tudi v ZDA, jim ZDA naložijo zelo stroge kazni in to je popolnoma nesprejemljivo. EU mora čim prej ukrepati zato, da bodo evropski investitorji aktivni na iranskem trgu in zlasti na energetskem sektorju. Izčrpali smo seznam kolegov, ki so si priglasili k besedi, zdaj pa gospa Bjenkovska. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani člani. Pogovor je bil zelo zanimiv. Zahvaljujem se vam za jasnost vsega, kar ste povedali. Naj vam zagotovim, da tudi mi analiziramo vse te teme in zlasti tudi posamične primere. Kasneje bom spregovorila tudi o Airbusu in Boeingu. Naj vam zagotovim, da je to v našem skupnem interesu. Želimo si zagotoviti, da bo akcijski načrt deloval za vse akterje, zlasti za evropska podjetja. To bo tudi pripomoglo k temu, da se bo Iran spet vključil v svetovno gospodarstvo. Naj ponovno povem, da EU želi zagotoviti vso pomoč in vsa jamstva zasebnemu sektorju za to, da se odpravijo eh, sankcije in da se odprejo poslovne priložnosti v Iranu, ki so v interesu evropskih podjetij. Airbus je podpisal dogovor januarja med obiskom iranskega predsednika v Franciji. To je bilo 28. januarja. Šlo pa je za dogovor o izvozu letal. Boeing pa je podpisal memorandum o sodelovanju. To zdaj še ni nek dogovor, ampak samo memorandum o sodelovanju, pa prav tako za izvoz letal. Boeing je to podpisal pred kratkim. Situacija obeh podjetij je skoraj enaka, samo da pri Airbusu imamo prav dogovor, pri, pa, pri Boeingu pa samo memorandum o sodelovanju. Sodelovanje je vse čas pod eh, pritiskom, združiti moramo vsa prizadevanja, vendar pa bom prenesla vaše pomisleke visoki predstavnici Mogherini. Še enkrat se vam zahvaljujem za to, da ste to temo uvrstili na dnevni red in upamo, da bomo o tem kmalo še razpravljali v prihodnosti, ker je to res pomembno za evropsko gospodarstvo.